Uh, Kolegice in kolegi, bomo začeli z glasovanjem. Ste pripravljeni na glasovanje? Prosim. Tišina v dvorani, prosim. Bomo začeli, ker uh, se želimo držati časa. Kot prvo, ali imate vsi glasovalne kartice? Ja, v redu. Kot prvo, naj vas obvestim o tem, da smo imeli včeraj sestanek koordinatorov in zelo pozno smo končali in sprejeli smo veliko odločitev. Tekom dneva bomo poslali tudi vam te odločitve, zato prosim, da uh, če ne bo drugih pripomb do petka, do uh, 12, bom potem ta zapisnik koordinatorjev sprejeli. Kot veste, bomo danes glasovali. Potem v desetih pride komisar Navračič, čin ob pol treh. Bo pa šli na obisk. Najprej torej glasovanje. Najprej poročilo Jakunu eh, na poti k celostnemu pristopu do kulture dediščine Evropi. 23. Eh, marca je bil poslan prvi osnutek, potem 30. marca je bil rok, dobili smo 170 predlogov sprememb, trani pa regiji sta tudi dala svoje mnenje, to smo potem tudi sprejeli in hvala pa tudi generalnemu sekretarjatu za podporo pri tem delu. Uh, Dobro smo oblikovali kompromise, ampak um, vseeno mislim, da bo glasovanje kar dolgo. Gospod Djakonu, želite kaj dodati, preden začnemo? Ne. V redu, potem pa kar začnemo. Torej, glasujemo. Bomo šli na glasovanje. Kompromis 4. Prvi odstavek. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Amandma 38. Uh, spremenjen z ustnim amedmajem. Ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 39, za, proti, vzdržani, zavrnen. A potem predlog tran 6, tran 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Regi 1, za, proti, vzdržani, sprejeto. 40. Winkler, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen, 41 drugiči, za, proti, vzdržani, zavrneno mislim. Ampak korido bomo preverili, 41 preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Oziroma, sedaj glasujemo, se upravlja predsednica. Glasujemo. Pri zelenih en dodaten, preveč, se mi zdi. Smo glasovali ali ne? Bi lahko sedaj preverili, kako je s tem ali pač greste na drug stol. Lahko greste na drug sedež, če želite, mislim, da bo tam bolje. <laughs> Glasujemo torej. Konec glasovanja. Zavrneno. Sedaj pa gremo naprej. Torej, če spred gremo na 43 za Gorakis. Torej je bil zavrnen, ja. Kar pomeni, da gremo na 42. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 43 za Gorakis. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto kompromis 5, kdo je za, kompromis počevalcev, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ljubačka, 49, zdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Bomo preverili. Časujemo. Konec glasovanja. Z enim glasom proti. Torej sedaj pa um, ena pesat. Kdo je za, proti vzdržani? Sprejeto. 52 za, proti vzdržani? Sprejeto. 53 za, proti, vzdržane, sprejeto, 55 za, proti, vzdržane, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnil. 56 za, proti, vzdržani, zavrnen. V redu bomo še enkrat poskusili. Torej, 56 glasujemo, elektronsko preverimo 56. Konec glasovanja. sprejeta. 57. Gremo na 37, tran 37. Za, proti, vzdržani, zavrnen. 58 za proti, vzdržani, sprejeto. 59, za, proti, vzdržani, sprejet. 60, za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, za, proti, vzdržani, zavrnen. 62, za, proti, vzdržani, zavrnen. 63, za, proti, vzdržani, zavrnen sprejeto. Sedaj pa imamo regi. Odmaja eh, najprej šest za, proti vzdržanje sprejeto. Regi sedem za, proti vzdržanje zavrnen. Osem za, proti vzdržanje zavrnen. Devet za, proti vzdržanje bomo preverili glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Z enim glasom več proti. Sedaj pa regi 10 za, proti, vzdržani, zavrnen. Regi 11 za, proti, vzdržani, zavrnen. 13 za, proti vzdržani, zavrnen. 16. Za, proti vzdržani, zavrnen. Odstavek 6, 64 za, proti vzdržani je sprejeto. Kompromis 6, poročevalca za, proti vzdržani sprejeto. 67 spremenjeno z ustnim um, amadmajem 2 za proti vzdržanje sprejeto. 68 za proti vzdržanje sprejeto. 69 za proti vzdržanje sprejeto. 70 za proti vzdržanje sprejeto. 71 za proti vzdržanje sprejeto bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrjeno. 15 proti 10. 20 za, proti vzdržanje sprejeto. Zraven 32 za, proti vzdržanje. Mislim, da je zavrnen stran 33. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 73. Za, proti, vzdržani, zavrjeno. Bomo preverili. Glasujemo. 73. Torej, 73 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 74 za, proti, vzdržani. Spreto. 75 za, proti, vzdržani. Zavrnen. Sedaj pa gremo naprej. Na 76. 76 torej 76 za, proti vzdržanje, zavrn. 78 za, proti vzdržanje, sprejet. 77 za, proti, proti vzdržanje, sprejet. 79 za, proti, vzdržanje, sprejet. Regi 12 za, proti, vzdržanje, sprejet. 80 za, proti, vzdržanje, sprejet. Štep 81, spremenje z ustnim admanj 3. Za, proti, vzdržanje, sprejet. Sprejet. 82 eh, z ustnim slovom spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeta. Tran 15 za, proti, vzdržani, zavrnen. Tran 16 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo traja 16. Konec gostovanja. Sprejeto. 83 za, proti, zdržani, sprejet. 85 za, proti, zdržani, zavrnen. 84 za, proti, zdržani, sprejet. 86, kot je spremljen z ustima 2 in 5, za, proti, vzdržani. Bolje, da preverimo. Ni čisto jasno. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj pa kompromis 7, proračunca za, proti, vzdržani. Sprejeta prima 90, za, proti, vzdržanim, sprejeta, 91, za, proti, vzdržani, zavrn, 92, za, proti, vzdržani, zavrn, 93, za, proti, še enkrat za, proti, vzdržani, sprejeto, 94 za, ne, torej ta je sprejet in gremo naprej, na naslednjega, se se smotila, uh, 95 za, proti, vzdržani, sprejeto, 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 97 za, proti, vzdržani, sprejet, 98 za, proti, vzdržani, sprejeto, 99, kot je spremljen za ustnim amadmajem, 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, 100 za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani, zavrn. 101, oziroma je omaknjen, 102, za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili v redu, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrno z enim glasom več. 103 za proti vzdržani sprejeta. 104 za proti vzdržani sprejeta. 105 za proti vzdržani sprejeta. 106 sprejene za ustno odbajanje. 7 za proti vzdržani sprejeta. prispeva na kompromis 8 pročevalca za proti vzdržanje sprejeta. 111 za proti vzdržanje sprejeta. Isto kot 112, torej zato sta um, oba isto. Gremo naprej na 113, Malteze. Kdo je za? Proti vzdržanje zavrne. 100 14 word za proti vzdržanje spred 115 oziroma ne gremo naprej 117 za proti vzdržanje sprejet 118 za proti vzdržanje sprejet 116. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 119. Za, proti, vzdržani, sprejet. 120. Za, proti, vzdržani, sprejet. 121. Za, proti, vzdržani, sprejet sprejet 122 za, proti, vzdržani sprejet 123 za, proti, vzdržani sprejet 124, kot je spremenjen z ustnim odbajem 8, za, proti, vzdržani sprejet 125 za, proti vzdržanje sprejet. 126, kot je sprejet za ustni odmaj 9, za proti vzdržanje sprejet. 127, za proti vzdržanje sprejet. Tran 8, za proti vzdržanje sprejet bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom več, proti 39, za, proti, vzdržani, zavrnjen, 30, za, proti, vzdržani, zavrnjen, 13, za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrl. Tran 12 za, proti vzdržanje zavrljeno. Tran 13 za, proti vzdržanje zavrljeno. 14 za, proti vzdržanje zavrljeno. Tran 19 bomo vzdržanje pri 14 glasovali, trans 14 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen z enim glasom več. Tran 19, se pročujem, 19 za, proti vzdržanje. Bi lahko torej, prosim, uh, bolj dvihnili roke. Uh, za, proti, vzdržani, zavrnen. Tran 21, za, proti, vzdržani, zavrnen. Tran 28, za, proti, vzdržani, zavrnen. Tran 31, za, proti, vzdržani, zavrnen. Zavrnen. stran 31. Glasujemo, konec glasovanja. Sem mislila, da jih je bilo več proti, ampak kako bi še jaz sprejet. Sedaj pa regi 2. Za, proti, vzdržane, zavrnen. Regi 3. Za, proti, vzdržane, zavrnen zavrnili ga štiri za, proti, vzdržanje, zavrnen. Rigi 5 za, proti, vzdržanje, zavrnen. Kompromis 9 pročevalca za, proti, vzdržanje, sprejet. Gremo na, gremo na madma, 135 eh, Garcia Perez za, proti, vzdržanje, zavrnen. 136 za, proti, vzdržanje, zavrnen proti, zdržani, sprejet. Kompromis 10, poročevalca za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 138, ujeta, za, proti, vzdržani, sprejet. 139, za, proti, vzdržani, sprejeto. 140. Torej, glasovanje po delih, kot zahteva SND. Prvi del, kdo je za, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnen. Drugi del, za, bom preverili prvi del, glasujemo. konec glasovanja. Vi ste v bistvu dvihnili roke, ko sem rekla, kdo je proti. Morda sem se smotila, žal mi je, ampak eh, očitno sem gledala napačno osebo. No, kot vidimo, torej moja napaka, se pravčujem, sem gledala napačno osebo. Sedaj pa drugi del. Uh, za, proti, vzdržani spred. 141 za, proti, vzdržani spredo. Gremo na 143 za, proti, vzdržani spred. 144 za, proti, vzdržani zavrnjen. 145 za, proti, vzdržani, sprejet. Tran 2. Za, proti, proti, torej še enkrat, za, proti, hvala, sedaj vzdržani, zavrneno. Tran 3. V redu bomo preverili tran 2, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto za dva glasova. Tran 3. Za, proti, vzdržan, zavrnjen. na drugačen način sem štela, ampak kakorkoli že, to je jasno, nismo glasovali. Zato tran 4 za, proti, vzdržane. Je sprejeto? Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Tranš 4 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Ja, bilo je tesno. Težko je vedeti. Tran 5. Za. Proti. Zdržanje. Zdi se, da je uh, zavrnjen, ampak bomo pa preverili. Trump 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zelo tesno. Trump 17. Za, proti, zdržani. Sprejet. 18. Za, proti, zdržani zavaran. Stran 22. Za, proti, stržani, sprejeto. Stran 23. Za, proti, stržani, zavaran. Stran 24. Za, proti, stržani, zavaran. Stran 25. Za, proti, stržani, zavaran vzdržani. Pre, sprejeto. Tran 26. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. Tran 29. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Tran 34. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. Tran 35. Za. Proti. Vzdržani zavrnjen. Trajan 36. Za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Trajan 38. Za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Sedaj pa dodajamo še enega. Ni vključena seznam, ampak je pa to tran 39. Tukaj manjka, ampak. Torej, pračevalce proti. Bomo glasovali o tem sedaj. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi 14. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi 15. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 11. Pročevalca. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo sedaj na madma 152. Winkler. Za, proti, vzdržanje. Sprejet. 153 za, proti, vzdržanje. Sprejeto. 154 za, proti, vzdržanje. Sprejeto. Trans 7. Za, proti, vzdržanje. Zavrn. 157. Winkler. Za proti vzdržanje sprita. 157 za proti vzdržanje sprita. Sedaj pa gremo na med 158 krasnodelski za proti vzdržanje zavaren. 159 spremenjen za ustno odbajanje 10 za proti proti vzdržani sprejeto, 160 za proti vzdržani sprejet, kompromis 12, pročevalca za proti vzdržani sprejet, ne gremo na matma 13, eh, kompromis 13, pročevalca za proti vzdržani sprejet sprejeto, gremo na 23 za, proti, vzdržanje, sprejeto, 33 za, proti, vzdržanje, sprejet, 168 za, proti, vzdržanje, sprejet, 168 za, proti, vzdržanje vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. 168. Konec glasovanja. Sprejeto. 169 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 170 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis ena z pročevalca za, proti vzdržani sprejeto, gremo na komandma 8 za Gorakis, za, proti vzdržani sprejeto. 10 za, proti vzdržani sprejet. Uredno bomo preverili. 10, 10 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17 glasov za. Enajst za proti. Vzdržani zavrne. 12 za proti vzdržani zavrn. 13. Za, proti, vzdržani zavrn. 14. Bomo preverili 13 in glasujemo. Torej, konec glasovanja. Sprejeto ampak samo za en glas. Samo da vemo. Ni lahko vedeti. 15. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. Sedaj pa vodna izjava, recital 16. B. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. 17. Za, proti, vzdržanje, zavrnen. 18. Za, proti vzdržanje zavrno, sprejeto, 19 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 2 poročevalca za, proti vzdržanje sprejeto, gremo na 22, eh, Krasnobelski, za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 3 poročevalca za, proti vzdržanje sprejeto, gremo na 27, Krasnobelski, za, proti vzdržanje sprejeto. 28 za, proti vzdržanje, sprejeto. 29 za, proti vzdržanje, sprejeto. 30 za, proti vzdržanje, zavrne. Sedaj pa 31 margal za, proti vzdržanje sprejeta. 33 neko za, proti zdržanje sprejeta. 34 za, proti zdržanje sprejeta. Uh, navedba 1 za, proti vzdržanje zavrnen. 2 za, proti vzdržanje zavrnen sprejeto. 3. Winkler za, proti, vzdržanje sprejeto. In sedaj še končno glasovanje o tem osnutku poročila. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej 22 glasov za, čestitke pročevalcu, um, čestitke. Noben proti. Torej čestitke za odlično delo in hvala vsem pročevalcem v senci ter pa sekretarjatu za pomoč. To je zelo pomembno poročilo. In sveda, ja, želite kaj dodati, prosim. Mikrofon, prosimo. rad bi se opravičil. za veliko število teh predlogov sprememb. No, ampak to vendarle kaže, da ste bili zelo zainteresirani za to temo. Zato še enkrat se upravičujem, ampak vse nas tudi zahvaljujem torej ne samo tako um, prazne besede, ampak res iz srca se vam zahvaljujem, ne tako kot na ceremoniji Oskarov, ampak iz srca. Hvala lepa, to je bilo res odlično delo. Sedaj pa gremo na naslednje poročilo. Torej, mnenje Zdrujevski, mandat za trialog proračun za leto 2016. Kot veste, je bilo to predstavljeno 4. maja, potem 10. maja je bil rok uh, mi smo 30 amadmajev. Včeraj smo slišali, kakšne korake treba napraviti. In bomo še torej um, pred um, glasovanjem julija na plenarnem zasedanju govorili o tistih stvarih, ki se nanašajo na kulturo. Želite kaj dodati, gospod uh, poročevalec? Ne, v redu, potem pa kar začnemo z glasovanjem. 2-8 za, proti, vzdrž... vzdržanje. Zavrnjen. Eh, Najn. Devet. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Deset. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. In naj. Enajst. Glasovanje po delih zahtevala SMD. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto morda za sprejeto, ampak preverimo drugi del elektronsko. Glasujemo. Of, uh, drugi del 11. Konec glasovanja. Sprejeto. 12. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis ena poročevalca. Za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2. Naslednji strani. Kompromis 2. Poročevalca za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 21. Za, proti, vzdržani sprejeto. 22. Z ustnim predlogom spremembe. Gospe Kamervert. Za, proti, vzdržani sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na odstavek oziroma na kompromis 3, pravi predsednica. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 1, triple, za, proti, vzdržani sprejeto. 2. Za, proti, vzdržani sprejeto. Aha. Želite preveriti amadma 2. Ampak jasno je bilo, kakšne razmere. Dobro, pa glasujemo. Amadma 2. Vodna zjava A. Glasujemo. I close the vote. Yeah. Ja. Sprejeto. Amandma 3, Morgano, za, proti, vzdržani, sprejeto. 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7, za, proti, vzdržani, zavrneno sprejeto. Končno glasovanje o celotnem osnutku mnenja. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. I close the vote. Konec glasovanja. Čestitamo gospodu poročevalcu, gospodu Zdrojevskemu. 21 kolegov za, 2 proti in nihče vzdržan. Odličen rezultat. To je zelo spodbudno za našega poročevalca, pristojnega za proračun. Gremo naprej. Gremo naprej na zadnje besedilo, o katerem bomo danes glasovali. To je osnutek mnenja diakonu. Dodamo lahko glas za kolegice Sodrove. Aha, pri prejšnjem glasovanju kolegice Šodrove, zato ker ni oddala glasu. Damo še en glas. Torej. Tako, zdaj pa sledi točka 11. Možnost razširitve zaščite geografskih označb EU na nekmetijske proizvode. Mnenje diakonom. Diakonom je danes zelo zaposlen kolega. Predvsej njegovi besedili na glasovanju. Pa kar glasujemo. Amadno eno. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto, 3, za, proti, vzdržani, zavrneno, 4, za, proti, vzdržani, sprejeto, 5, za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na kompromis 3, poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 8 neko za, proti, vzdržani, sprejeto, devet za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis ena poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 15. Patričelo za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. Za, proti, vzdržani, zavrneno sledi 21 za proti vzdržani zavrneno 22 za proti vzdržani sprejeto 23 za proti vzdržani sprejeto 25 za proti vzdržani Morda spred, ampak dajmo preveriti. 25 elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 15 za, 10 proti. 26. Aha, 28 se pročujem. 28, krasnodepski, za, proti, vzdržani. Sprejeto. 29 za, tukaj ELE e zahteva, da je glasovanje po delih. Prvi del 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrneno. Gremo na 30, žulo za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 32 za, proti vzdržani, sprejeto 33 za, proti vzdržani, sprejeto 34, ki imamo ustni amandma 1 za, proti vzdržani, sprejeto kompromis 2 poročevalca za, proti vzdržani, sprejeto 40 za, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri, poročevalca, za, proti, vzdržani, sprejeto. 45, za, proti, vzdržani, sprejeto. 47, z, ujem, dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. 48, za, proti, vzdržani, zavrneno. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto, 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 54 adinolfi za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58, aha, ne, ta je bil omaknen. 59, Evans, za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti. Vzdržani sprejeto. 62 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 63 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 64 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 65 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Tako, zdaj pa še glasujemo elektronsko o celotnem posnetku poročila. Konec glasovanja. Ja. A še enkrat glasujemo. Dobro. Konec glasovanja. bo dobro tako. No, super, super. Tako zdaj smo vsi glasovali. 23 za, nihče proti, nič vzdržanih. Odlično. Gospod poročevalec, izvolite. No, pa si posodite mikrofon, kolegice še vaš nedela. Izvolite. Najlepša hvala. Ko sem predlagal to temo za obra, obravnave v odboru Kult, je bilo prisotnih le malo kolegov. No, potem pa sem predstavil zveščič oziroma brošuro o delti Donave in dobil večjo podporo. Tako da še enkrat hvala. Upam, da bo celoten odbor podprl ta moj projekt, ki ga boste potem vsi dobili kot darilo. Sremo molto kuriozi di ikono. O, kakšno prijetno presenečenje. To bi bilo pa res zelo zanimivo. Res me zanima, katere proizvode zaščitene z geografsko označbo zajema ta vaš projekt. Danes smo pa res izjemno točni. Pridružil se nam bo kolega oziroma gospod Tibor Navračič. Morda počakamo nekaj minut, toliko, da se komisar lahko namesti, potem pa nadaljujemo. Spoštovani gospod komisar, lepo pozdravljeni tukaj med nami. Res sem vesela, da ste tu, da lahko zopet razpravljamo o predlogih komisije v zvezi z izobraževanjem, kulturo, športom, mladimi in drugimi zadevami. Zdaj pa bom nadaljevali v italijanščini, če mi dovolite. Torej, še enkrat ponavljam, da sem zelo vesela, da je z nami gospod Navračič, gospod komisar. Dobro bi bilo, če bi res eh, lahko nadaljevali s temi rednimi srečanjimi eh, z vami, kajti to je tudi sodelovanje med posameznimi institucijami, med nami, med vami, svet je še tu. Vsi skušamo nekako oblikovati nove medinstitucionalne odnose in te vezi med nami je treba okrepiti, kajti moramo biti kar se da transparentni, kar se da jasni. Prav tako pa moramo svetu in pa komisiji hitro posredovati informacije o napredovanju posameznih zakonodajnih postopkov. Tu so programi, kot so ustvarjalna Evropa, Erasmus, plus, program za mlade in tako naprej. Vse to so stvari, ki so odprte, ki so aktualne in o katerih se moramo pogovarjati. Tudi v okviru Junckerjevega programa morajo ti programi dobiti več eh, teže. Današnji sestanek ali srečanje z vami bo trajalo približno uro in pol, morda ne prej v vodnih nekaj minut. Eh, dobi gospod Navračič, potem pa sledi nekaj vprašanj iz dvorane. Sama bi se osredotočila nekaj točk, ki se mi zdijo posebej pomembne. Najprej ena stvar, ki nas skrbi. Ravno kar smo potrdili mandat za proračun, za našega poročevalca, ki je pristojen za proračunske zadeve v okviru trialoga, gospod Zdrejevski je to. To je, za proračun, govorimo za, o proračunu za 2016. V okviru večletnega programa smo dobili več, nekaj več sredstev za programa Osvaralna Evropa in pa Erasmus+. Ampak še vedno nimamo na voljo dovolj denarja za druge pobude, naprimer za pilotne projekte. Tam so stvari finančno precej prehranjene. Zanima me, ali se lahko zanesemo na vas, ali boste lahko uspeli zagotoviti dovolj sredstev za leto 2016 oziroma ta sredstva za tisti proračun še povečali, saj nekatere postavke. V proračunu za 2016 imamo nekaj zelo zanimivih zadev. Naprimer programi, kot so Evropska prestolnica kulture in razne evropske nagrade. Če se povrnem na Erasmus, govorili smo o plačilih, ki jih je treba izvesti po uvodnih naložbah. In zanima me, kako vi gledate na to, kakšne so vaše zaveze za sistem. To je nekoliko bolj splošna istočnica. Pripričana sem, da bodo kolegi iz eh, političnih skupin postavili nekaj bolj podrobnih vprašanj. Bi pa tudi izpostavila nekaj političnih zadev. V desetih točkah programa, ki je bil objavljen, se kultura in izobraževanje skoraj da ne pojavljata. To je skoraj da korak nazaj v primerjavi s programom Evropa 2020, kajti izobraževanje in pa mm, usposabljanje je v okviru strategije Evropa 2020 zelo pomembno. Zato me zanima, kako gledate na to, kako direktorat za kulturo sodeluje oziroma sploh skuša uh, okrepiti vlogo kulture in izobraževanja uh, v celotnem okviru Junkerjevega programa. Kako boste okrepili kulturo, kreativnost oziroma stvaralnost, um, evropsko dediščino naprimer? To me zanima. Ravno kar smo potrdili poročilo v zvezi z, um, s poročilom komisije o integriranem pristopu v zvezi z evropsko dediščino. So pa tu še naprimer vprašanja z področja izobraževanja, ki so povezana z dediščino. Kako je s tem? Mislim, da se tem področjem namenja premalo pozornosti, kajti treba je zagotoviti socialno integracijo, ki pa je ne bo brez rasti, brez pametne rasti, ki je ne bo, če bomo, oziroma če ne bomo izvajali reform šolstva, če ne bomo preprečevali prehitrega zaključevanja šolanja nekaterih mladih. Če ne bomo okrepili naših izobraževalnih sistemov na splošno, tudi v okviru pogajen o TTIP-ju. Potem naslednja stvar. Juncker je v naložbeni načrt, tudi kolegi bodo to verjetno še pokomentirali. To bo prihodne leto nova priložnost za vse nas. Zato me zanima, kakšni so vaši načrti na področju izobraževanja. Na v katerih programih delate, na katerih platformah delate na komisiji. Skupaj s predstavniki Direkcije za kulturo smo organizirali seminar, kjer smo govorili o kulturi, ampak zanima me, kako točno potekajo te stvari, kako naprimer programi, ki jih komisija oblikuje, dobijo sredstva in kam so ta sredstva namenjena, ali gre do tudi naprimer v infrastrukturo s področja izobraževanja. Vse to je pomembno v okviru Junkerjevega naložbenega črta. In zaenkrat se zdi, da komisija pri teh vprašanjih še ni tam, kjer si želimo. No pa še zadnja stvar. Zanima me, kako sodelujete z gospodom Oettingerjem kako sodelujete na področju audiovizualne ustvarjalnosti, pa tudi avtorskih pravic in pa dostopa do enotnega evropskega trga. To so istočnice, o katerih bi želela govoriti z vami, ampak kot rečeno, verjetno bodo kolegi izpostavili še več podrobnosti. Danes popovdne bomo obiskali Agencijo za audiovizualne eh, zadeve, vprašanja in tam se bomo lahko na lastne oči prepričali in pogledali, kako točno se programi izvajajo, ali se sploh izvajajo, ali se sploh upošteva vse direktive oziroma uredbe. Včasih tega ne vemo in zato bi bilo zelo koristno in bo zelo koristno uh, obiskati to agencijo. Še enkrat najlepša hvala, gospod komisar, da, da ste z nami in prosim zdaj za nekaj odgovorov oziroma nekaj vodnih minut. Najlepša hvala, gospod predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta in pa seveda odbora za kulturo. Včast mi je, da sem lahko spet danes tu med vami, kajti to ni prvič. Za nič, ko smo se srečali, smo govorili o širših horizontalnih vprašanjih. In takrat smo vodili tudi prvo razpravo o področju, ki ga pokrivam. Mislim, da lahko zdaj ob tej priložnosti stvari nekoliko bolj podrobno opredelim. V uvodu bi nekako nakratko omenil tri prednostne naloge, tri prioritete, ki sem si jih zadal na tem področju. Še posebej bi rad izpostavil prioritete z področja izobraževanja. V preteklih mesecih se je zgodilo kar precej novih stvari, kar dosti novih dogodkov um, se je pojavilo, ki lahko vplivajo na razvoj, na oblikovanje celotne politike izobraževanja v prihodnjih mesecih. Uh, Najprej bi dejal, da smo izobraževanje na ravni Evropske unije vsaj opredelili kot politiko, ki je podvržena oziroma podrejena politiki zaposlovanja. To pomeni, da je glavna naloga izobraževanja pomoč. Pomoč postopkom, procesom, ki lahko spodbujajo zaposljivost. Postopkom, ki lahko izobraževalni sistem oziroma izobraževalne ustanove pripravi do tega, da te svoje učence, študente, dijake um, usposablja na način, da bodo potem ti pripravljeni za trg dela. Zdaj smo v ključnem trenutku, bi rekel, ko moramo storiti več za višjo stopno zaposljivosti. V okviru Evrope 2020 kar dobro napredujemo. Dejal bi, da smo na področju izobraževalne politike že skoraj da dosegli cilje, ki smo si jih zadali, kar pomeni, da imamo dobre možnosti, da vse te cilje tudi izpolnimo do leta 2020. Ampak zaposljivost in pa bolj učinkoviti izobraževalni sistemi sta dve sta dva temeljna um, izhod, sta dve temeljni izhodišči celotnega evropskega dialoga na področju izobraževanja. Po drugi strani pa smo lahko v preteklih šestih mesecih bili priča tragičnim dogodkom v Evropi. Spomnim vas lahko na dogodke v Parizu, Köbenhavnu, Bruslju, ko so mladi, ko so ekstremisti napadli um, ljudi v mestu, v mestih. In to so signali, da nekaj osnovnega, nekaj temeljnega manjka, oziroma da je nekaj zelo uh, oslabljeno znotraj naše skupnosti in to je demokratična socializacija. Nov pojav, ki se je tu nekako odkril, je, da moramo opredeliti, kaj so tisti ključni dejavniki, ki uh, slabijo zaupanje v evropske oziroma vse demokratične institucije. Kje so vzroki za to, da, da vse več mladih nekako postaja odtujenih od eh, naše družbe. Sprašujemo se, kaj lahko storimo v okviru boja proti ekstremizmu, proti fundamentalizmu v evropskih družbah. Seveda je naše najpomembnejše orožje na tem področju izobraževalni sistem, šole in pa učitelji, ki so ključnega pomena pri demokratični socializaciji. Kajti šole in pa učitelji lahko okrepijo mm, zaupanje v, demok v naše demokratične institucije, lahko tudi nekako privzgojijo otrokom lastnosti, ki jim bodo pomagale pri življenju v naših demokratičnih družbah. Zato smo se skupaj z ministroma iz Francije in Latvije, pristojnima za izobraževanje, odločili za publikovanje novega postopka. Postopek po Parizu, Post-Paris Process se imenuje. To je nekako nov dialog, ki ga bomo zagnali med eh, ministri za izobraževanje. V bistvu se je ta projekt začel 17. marca letos in s tem procesom, s tem dialogom skušamo nekako nakazati, kakšna naj bi bila po našem mnenju uloga izobraževalnih ustanov prihodnje, če želimo spremeniti trenutno dogajanje, kako naj izvajajo v šolah, v vseh izobraževalnih ustanovah vse te nove um, nova načela, ki jih oblikujemo, kako naj se borijo proti ekstremizmu med mladimi in kako lahko tudi ministri za izobraževanje skupaj nekako pripravijo um, nove koncepte, kako uvesti um, naprimer vrednoto, kot je demokratičnost oziroma um, pripadnost družbi v izobraževalne sisteme. Kot rečeno, smo 17. marca letos zagnali ta projekt. Maja je bil sklican tudi svet Evropske unije za izobraževanje. Eh, in takrat smo razpravljali o novem razvoju dogodkov na tem področju. Prihodnje luksemburško predsedstvo sveta je zelo zainteresirano za nadaljevanje tega procesa, za spodbujanje tega procesa. In mislim, da nam bo uspelo na tem področju sprejeti sklepe sveta do konca letošnjega leta. Temeljni elementi tega procesa so naslednji. Navesti moramo seznam primerov, ki bi jih potem izobraževalni sistem lahko uporabljal. Pripraviti moramo neke vrste temeljna izhodišča na podlagi katerih bi lahko potem izobraževalni sistem deloval. Naprimer, vključevanje vseh otrok, vseh mladih v te postopke in pa krepitev medkulturnega dialoga. To je izjemno pomembno, po mojem mnenju. Moja vloga kot komisarja pristojnega za izobraževanje, kulturo, vladino in šport pa je, da spodbujam eh, ministre za izobraževanje iz držav članic ali pa v primeru tistih držav, ki ima zdaj zaureditev, tudi regionalne ministre za kulturo oziroma regionalne oblasti, ki so pristojne za kulturo ter izobraževanje, da podprejo naše predloge, s katerimi bi lahko okrepili zaupanje v demokratične vrednote in pa tudi demokratično socializacijo nasplošno. Druga zadeva, ki je prav tako precej nova pa je okrepljeno sodelovanje med kulturno diplomacijo in zunanjimi odnosi na splošno. Kot veste, iz se trenutno prenavlja eh, se zna prioritet zunanje politike in pa tudi sosedske politike Evropske komisije. Stopili smo v stik z gospo Mogherini, z visoko predstavnico pristojne zunanje zadeve, da skuša tudi v zunanje politiko, zunanje odnose uplesti več elementov sporoča izobraževanja, kulture, mladine in pa športa. Če na svetu obstaja kakšna mehka sila, to niso ZDA, ampak je to Evropska unija. Predvsem zato, ker nimamo svoje vojske, ker nimamo homogenih, eh, poenotenih eh, policijskih sil, Imamo pa kulturo, imamo izobraževanje, imamo šport, ki so zelo pomembni dosežki evropske kulture. Evropska kultura je referenca na tem področju po celotnem svetu, kajti evropske izobraževalne ustanove in pa naši izobraževalni sistemi so vzor za vse druge države po svetu tudi na področju športa lahko vidimo, da eh, lahko spodbujamo evropsko kulturo in pa evropsko civilizacijo skozi to. Kabinet gospe Mogherini in pa tudi gospa Mogherini je sama sta zelo dozetna za naše predloge. In to pomeni, da imamo precej možnosti za mm, oblikovanje kulturnih dejavnosti v okviru zunanje politike v prihodnosti. Seveda se zavedam, da je na tem področju zelo pomembno načelo subsidijarnosti in ne želim si držav članic siliti v nekaj ali pa izgraditi nekega nadnacionalnega nivoja, na katerem bi eh, izvajali politike iz področja izobraževanja ali kulture. Ne želim si postati nekaj vrste superminister na evropski ravni. Jaz si želim spodbujati in usklajevati pobude držav članic na tem področju. Obstajajo področja na katerih so diplomatski napori držav članic bolj učinkoviti, ampak obstajajo tudi nekatere regije, morda tiste nekoliko bolj oddaljene ali pa tiste večje, kjer bi evropsko sodelovanje lahko bilo koristno, ko gre naprimer za spodbujanje skupnih vrednot, demokracije, vključevanje v naše družbe. To bi lahko vključili tudi v našo razvojno politiko, v našo zunanjo politiko, kajti imamo ogromno politik z področja kulture in izobraževanja, ki so dobre, ki so koristne in lahko bi jih uporabili. Ne smemo niti pozabiti na to, da lahko kultura, šport in izobraževanje gradita mostove oziroma gradijo mostove med posameznimi narodi in državami. No, ob koncu prispevka pa bi se nekako dotaknil še bolonskega postopka, bolonskega procesa. To sem zadnjič obljubil, ko smo se srečali. Torej, bolonski proces, to je lahko zelo pomemben element v izobraževalni politiki v prihodnje. Najprej bi se zahvalil Kristini Ribacki za poročilo, ki ga je pripravila o bolonskem procesu. Enes Maraka, ne vem, ali je tu, no žal ga ni več v dvorani, ampak tudi njemu bi se zahvalil, kaj ti bil je prisoten v Erevanu na ministerski konferenci, ko smo govorili o bolonskem procesu. Mislim, da je bolonska reforma, bolonski proces zelo uspešen projekt, kaj ti je neke vrste platforma, v kateri sodeluje že 48 držav, ki sodelujejo v razpravi o reformi visokega šolstva, s katerim nekako tudi naše visoko šolstvo postaja bolj transparentno, bolj vidno in lahko se tudi nekako bolj povezuje pa med sabo. Mislim pa, da je treba tudi tukaj stopiti korak nazaj in si pogledati, kaj je bilo v tem procesu zaenkrat dobrega in kaj ne, naši izobraževalni sistemi so tako različni, eh, da enostavno moramo tu in tam stopiti eh, korak nazaj, kot rečeno, in pogledati, kaj nam je že uspelo in kaj točno še moramo storiti. Predvsem zato, ker si želimo razviti nov pristop, ko gre za priznavanje diplom za priznavanje stopen izobrazbe in ko gre za ustvarjanje boljšega, bolj kakovostnega eh, visokošolskega sistema v Evropski uniji. Želimo si, da bi ti visokošolski sistemi postali bolj eh, enakovredni enem drugemu in da bi lahko bolj preprosto med seboj povezovali. Dovolite mi, da še odgovorim na ta voda vprašanja, ki jih je zastavila gospa predsednica. Proračun za prihodne leto. Mislim, da so najbolj pomembni programi v kar dobri formi. Finančno ozadje programov Erasmus Plus in pa ustvarjalna Evropa je dobro, je stabilno. In za Erasmus Plus lahko rečemo, da so sredstva zagotovljena. Ta program ni in ne bo ogrožen. Še naprej dajemo veliko podarka rasti in pa ustvarjanju novih delovnih mest – Želimo si, da bi ta denar, ki ga porabimo na področju izobraževanja, obrodil sadove v zaposlovanju, na trgu dela, pri gospodarski rasti in tako naprej. To je denar, ki ga bodo na voljo imele države članice in pa vlade teh držav. No, po drugi strani pa si želimo več sredstev nameniti. tudi um, programu Post Paris, po Parizu, ki sem ga prej omenil. Tu gre za projekte iz področja izobraževanja, ki želijo okrepiti vlogo državljanstva, socialne integracije, eh, demokratičnih vrednot in upam, da bomo lahko tudi za ta program namenili nekaj več sredstev prihodnega proračuna. No, Ustvarjalna Evropa in pa e ET2020. To sta programa, ki sta nekako tudi pod okriljem gospe Tyson. Mislim pa, da stvari ne moremo kar tako deliti, kajti sodelovati moramo. Zato, ker so tu povedane stvari, trg dela, poklicna izobrazba in pa izobraževalni sistemi na splošno, ki so izjemno povezani med seboj in skoraj da neločljivo. Kar pomeni, da bo treba sodelovati in cilje doseči skupaj. Če bomo delovali na lastno pest, če bomo delovali posem izolirano, potem ne bomo uspešni. Zaščita kulturne dediščine. Vem, da Evropski parlament predlaga kar nekaj izjemno kakovostnih pobud na tem področju. Komisija in pa svet sta se na to nedavno odzvala. Prejšnji mesec na svetu za kulturo je svet sprejel sporočilo, moramo nek tekst, o zaščiti kulturne uh, dediščine. Svet je ravno kar prepovedal uvoz kulturnih dobrin iz bližnjega vzhoda. Pred enim tednom sem bil v Oslu na podelitvi nagrad Evropa Nostra in tudi takrat sem omenil potrebo po bolj učinkoviti zaščiti kulturne dediščine. Na tem področju prihaja do vedno boljšega sodelovanja med UNESCO in evropskimi institucijami in tudi mi se veselimo sodelovanja z vami, z odborom kult na tem področju. Potem Junker je strateški načrt za naložbe. Mi smo v stiku z Evropsko investicijsko banko in pa z državami članicami. In v tem kontekstu spodbujamo države, da se prijavijo za sodelovanje v Junkerjevem načrtu, vse na področju izobraževanja, kajti obstaje precej možnosti za prakse, za eh, izvajanje raznih projektov, precej možnosti je tudi za MSP-je. Mislim, da bo največja težava na tem področju eh, izobraževalna infrastruktura. Zato, ker lahko lahko v to infrastrukturo dobimo oziroma vlagamo tudi iz regionalnih skladov. Evropska komisija mora zdaj poskrbeti za večjo mobilizacijo regionalnih skladov in na ta način poskrbeti za več naložb v izobraževalno infrastrukturo. Poleg tega pa bo treba nekako tudi preusmeriti določene finančne vere za izobraževanje učiteljev za študentsko mobilnost, za študentske prakse in pa tudi za izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Evropska investicijska banka bi te dejavnosti z veseljem podprla. Zdaj pa čisto v koncu še nakratko o mojem sodelovanju s komisarjem Oettingerjem. S kolegom Oettingerjem dobro sodelujeva. Audio, audiovizualna politika je sicer v precejšnji meri umeščena v njegov um, sektor oziroma pod njegovo pristojnostjo. Jaz sem bolj pristojen za kulturne vsebine v okviru audiovizualnih um, vsebin in kar se tiče tega, z vami seveda želim sodelovati. Tudi na področju avtorskih pravic bom na voljo za kakršne koli vprašanja, ampak verjetno bolj v prihodnosti kot pa zdaj, kajti smo v začetni fazi razvoja digitalnega skupnega trga in mislim, da bomo lahko o avtorskih pravicah razpravljali več v prihodnje. Najlepša hvala. Hvala lepa, komisar, za predstavitev vašega delovnega programa. Nekatere prednostne naloge, ki ste jih omenili, so upadajo z našimi, torej na nekaterih od teh vprašanj smo delali v zadnjih eh, mesecih, naprimer zaščita kulturne dediščine v Siriji in v Iraku. Kulturna diplomacija je iz tega vidika tudi zelo pomembna. Kolega Lebački je odgovoren tudi, tudi za nadaljne delo, delo, ki sledi Bolonji. In tudi to je zelo pomembno, kajti potrebujemo primerljivo raven izobraževalnih sistemov. To je edini način, kako lahko zagotovimo dejansko mobilnost in tudi dostop do izobraževanja za mlade. Septembra bomo organizirali predstavitev. o desetletnem delovnem programu UNESCO na področju izobraževalne raznolikosti. Torej vse to je zelo zanimivo za parlament in na vseh teh področjih bomo pripravili predloge. Sedaj pa bomo začeli s kolegom Zverom. imate težave z mikrofonom tehnično pomoč potrebujemo okay. dobro you, hvala uh, gospa predsednica uh, eh, ne bi rad podaril se zahvalil gospodu komisarju za uh, odličen uvod predstavitev svojega dela uh, rad bi dejal da govori govorico ki mi je blizu in ki jo razumem in sem zadovoljen da imamo takšnega komisarja na tem mestu. Eh, tudi prioritete ki jih je predstavil eh, so po mojem mnenju pravilne eh, edukacijo moramo postaviti v kontekst prizadevanj za večjo zaposljivost šolski sistemi v državah članicah morajo proizvajati izobraževati in vzgajati ljudi za delo in za življenje Eh, podpiram tudi njegovo, njegov podarek eh, o demokratični socializaciji. Eh, to, kar se dogaja danes mladim v času krize, ko so dejansko odtojeni, postajajo pasivni državljani, niso vključeni, niso integrirani v polje politike in javnosti in družbe, je svojevrstna katastrofa jaz mislim da bi ravno evropa in čas ki ga preživljamo potrebovali večji angažma mladih eh, tudi v politiki in če lahko šola kot eden ključnih socializatorjev prispeva kaj k temu eh, smo seveda mi prvi odgovorni da storimo vse kar se da da izboljšamo položaj. seveda ni samo šola eh, kriva za slabo inkluzijo mladih Eh, so tudi drugi dejavniki, od medijev do družine in tako naprej, ampak eh, šola je, ko ne rečem, eh, inštitucija, ki lahko bistveno pripomore k temu. Všeč mi je, da ste dejali, da je, ali pa zadovoljen sem, da smo že skoraj dosegli cilje iz Evropa 2020. Vendar ti cilji, odkrito rečeno, niso tako zahtevni. Eh, morda bi morali v tem mandatu razmisliti tudi o redefiniciji teh ciljev eh, recimo samo indikator delež mladih vpisanih na eh, tretjo na visoko šolstvo niti ni tako pomemben pokazatelj zadnjič je eden od predsednikov vlad neke ene od evropskih držav dejal da imajo pri njih kar Eh, več kot osemdeset odstotkov mladih se vpiše na tercijalno izobraževanje. To samo po sebi ni znak kakovosti izobraževanja. To je prej znak, da je nekaj v eh, eh, tej družbi narobe ali imajo visoko stopnjo nezaposljivosti med mladimi, pa se potem upišajo formalno na fakulteto in tako naprej. Tudi indikator zmanjšanja drop out Eh, osipa mladih eh, eh, bi bilo treba spremeniti in še marsikaj. Morda bi bilo vredno razmisliti o oblikovanju nekega indeksa učinkovitosti in kakovosti izobraževalnih sistemov, kjer bi nekoliko bolj vsebinsko zajel in meril kakovost izobraževalnih procesov v Evropski uniji. Skratka, hočem vprašati za vaše mnenje o tem, Eh, o možnosti da se eh, razmisli o redefiniciji ciljev ki smo jih praktično v evropi eh, že dosegli kljub temu pa nekih velikih premikov kakovostnih premikov v izobraževalnih sistemih vse kar se tiče visokošolskega visokošolske ravni izobraževalnih sistemov še ne čutimo Hvala lepa, kolego Zver. Um, sedaj pa ima besedo gospod Libačka. Gospa Libačka. Uh, uh, <laughs> ja, mikrofoni danes nagajajo. Dobro, Kristin, izvolite. Hvala lepa, gospod komisar. Z veseljem sem vam prisluhnila. Tri pripombe imam. Prvič, strinjam se s tem, da je bolonski proces zelo pomemben. To je dejansko temelj in osnova za izgradnjo izobraževalnega sistema v Evropi. V Evropi smo mnenja, da informacijska družba prihaja na, do nekega naravnega konca in da je sedaj civilizacija znanja najpomembnejša in da bodo zmagovalci tisti, ki bodo imeli stvari ustrezno urejene na področju znanja. In bolonski proces je iz tega vidika zelo pomemben. Mislim, da je treba zagotoviti, kot ste povedali, kompatibilnost izobraževalnih sistemov, ampak če želimo, da bo to postalo realnost, potem potrebujemo veliko večjo ustvarjalnost v vseh sistemih, poleg tega pa je treba zagotoviti tudi mobilnost eh, tako študentov kot tudi učiteljev. Moramo vedeti tudi, kaj se dogaja s temi študenti, ki študirajo drugot v drugih eh, šolah, v drugih državah in kaj se z njimi zgodi, ko se vrnejo v lastne države. Prav tako je treba zagotoviti tudi, da bodo vsi ti študijski programi med seboj usklajeni in kompatibilni. Na to ste omenili še nekaj drugih eh, pomembnih vprašanj. Rekli ste, da si je treba pogledati izobraževanje kot eh, proces, ki naj gre v smeri zaposlovanja. Kakšne možnosti vidite, gospod komisar? Kako lahko zagotovimo dvojno izobraževanje, se pravi izobraževanje, ki je povezano s praktičnim usposabljanjem? Kako lahko zagotovimo, da bo to bolj uspešno? Mislim, da bi morali to dvojno izobraževanje zagotoviti eh, ne samo v tehničnih disciplinah, temveč tudi v drugih eh, disciplinah, tudi v eh, družbenih vedah in drugih. V tem kontekstu moram reči, da me veseli to, da se vam zdi pariški proces pomemben 21 točk, ki jih je um, omenila ministrica za izobraževanje v Franciji. Gospod komisar, zanima me, kako lahko uporabimo razne mreže in internet za to, da se zoprstavimo džihadu in teroristom in njihovem diskurzu. Torej, moram reči, da obžalujem to, da so mladi tako razpoložljivi na internetu? Morda potrebujemo posebno platformo za mlade, zato da se lahko oddaljijo od te vrste dejavnosti, kjer se jih v bistvu zlorablja in uporablja za raznovrstna ekstremistična gibanja. Torej, vprašanje je res naslednje. Kako lahko uh, bolje nadzorujemo bolonski proces in kako lahko bolje uporabljamo interes, internet za večjo demokracijo v Evropi. Hvala. Um, Dobrodošli, komisar, in hvala, da ste se nam pridružili. Skupna evropska kulturna dediščina je koncept, ki ga res postavljamo, ne samo jaz, ne več tudi nekateri kolegi, zlasti, ko o tem govorimo na federalistični ravni, tako kot je včeraj vaš grški eh, kolega komisar Avramopoulos eh, povedal včeraj. Treba se je oddajiti od tega in se osredotočiti na model 28 držav, ki med seboj sodelujejo. Torej, ne glede na to, ali vam je to všeč ali ne, to se že dogaja. Močne nacionalne kulture, ki so odprte, ampak še vedno same urejajo svoje vprašanja, mislim, da je način, kako se zoprstaviti ekstremizmu. Treba se je premakniti v smer tega, modela sodelovanja in na ta način bomo imeli izobraževanje, ki bo produktivno in ne vizionarsko. Treba je omeniti to, da EKR zelo podpira bolonski proces in tudi Erasmus program. Ampak, če si pa pogledamo instrument za povezovanje Evrope, obzorje 2020, um, krčenje sredstev, česar ne podpiram, morda je to nenavadno, ampak um, dostop do financiranja v okviru Junkerjevega načrta je zelo nedostopno za univerze v Evropi, zlasti za tiste, ki so v rokah držav in ki, so, ki si ne morejo sposojati sredstev in ki ne morejo ustvarjati podjetij in poslovnih dejavnosti. Torej, zanima me, kako nameravate vzpostaviti dialog s univerzitetnim sektorjem v Evropi in pa z Ministrstvi za izobraževanje v Evropi za doseganje dostopa v, na tem pomembnem področju. Hvala lepa, Mauro. Hvala lepa, gospa predsedujoča hvala lepa gospodu navračiću da se nam je pridružil danes eh, zjutraj imam dve vprašanji prvič to je res vprašanje medtem ko drugo vprašanje je bolj pripomba ne vem če se bo gospod komisar s tem strinjal ampak bom začel z vprašanjem omenili ste pomembnost eh, kulturne razsežnosti diplomacije se pravi kulturne diplomacije v politiki Evropske unije e, zlasti e, v osebi gospe Mogherini, visoke predstavnice. Zanima me, kako vidite koncept kulturne demokracije na zelo konkreten način. Zanima me tudi, kakšno ulogo naj ima kultura v reformi evropske sosedske politike, zlasti na področju vprašanj, ki so tako pomembna kot naprimer vprašanje mobilnosti in pa migracij. Omenili ste celo vrsto dogodkov, tragičnih dogodkov, če omenim eh, vaše lastne besede. Omenili ste atentate v Parizu, Bruslju, Kopenhagnu in to v smislu, da to predstavlja kršenje evropskih demokratičnih vrednot. Seveda se lahko samo strinjam s tem, kar ste povedali, ampak dodal bi še nekaj k temu seznamu. In sicer nekaj vprašanj, ki tudi niso skladna z evropskimi vrednotami, po mojem mnenju na primer vprašanje v zvezi s smrtno kaznijo v eni od evropskih držav ali pa vprašanje migracij torej država ki je bila predmet razprave na plenarnem zasedanju v Štrasburgu in eh, to je vaša država kaj ne madžarska in pa vlada, v kateri ste služili, preden ste postali evropski komisar. Zanima me, če ti dve posvetovanji na mađarskem resnično odražata evropske demokratične vrednote. Hvala. Gospod Klezos. Ej, vjetri prošlo hipara kolucija. Hvala lepa. Zelo pozorno sem sledil predstavitvi gospoda komisarja, ki se je osredotočala samo na varovanje kulturne dediščine. Ampak, gospod komisar, nikoli pa niste spregovorili o ustvar, ustvarjanju kulture in civilizacije. Z drugimi besedami, če govorimo samo o kulturni dediščini, in ne razmišljamo o vprašanjih ki se postavljajo se pravi kako bomo vnaprej ustvarjali kulturo in civilizacijo potem je to izgubljena igra če se bo evropsko ljudstvo osredotočalo samo na svojo kulturo in civilizacijo potem je to samo neke vrste bolezen napram svojim prednikom Če ni vizije prihodnosti, nikoli ne govorite o ustvarjanju kulture in civilizacije. Dovolite mi, da najprej spregovorim o vprašanju kulturne dediščine. Velikokrat sem že počrtal v tem odboru, da je treba najprej zagotoviti to, da se vrne umetniška dela v države, kjer so bila ustvarjena. To pomeni, da je treba zagotoviti, da se vrnejo vse umetnine, ki jih je nacistična vojska v Tretjem rajhu ukradla, se pravi, to je treba vrniti Grčiji, pa ne samo Grčiji, temveč vsem državam. Tudi um, Venus Mila se mora vrniti in tudi zmaga v samotransu se mora vrniti eh, v Grčijo in tudi druga umetniška dela, ki jih najdemo v Londonu in drugot. Torej, vsa umetniška dela se morajo vrniti v svoje države izvora. Kar pa se tiče ustvarjalnosti na področju kulture, naj povem naslednje. evropski državljani ustvarjajo kulturo in civilizacijo in to ustvarjajo tudi takrat, ko so politično dejavni. Takrat, ko so odgovorni za svoje življenje, vključno s svojim duhovnim in intelektualnim življenjem. Kar se tiče študija in izobraževanja, Treba je nehati s to metodo učenja na pamet v šolah in pa na univerzah. Ne smemo spodbujati izobraževanja, ki temelji na ponavljanju kot papagaji, saj to ne vodi v nobeno ustvarjalnost. Torej, treba je nehati z učenjem na pamet, treba je spodbujati kritično mišljenje in to je edini način, kako lahko zagotovimo, da bodo javne šole svoje delo ustrezno opravljale in dosegale svoje cilje. Med drugim naj vam citiram še en primer. Grčija je v času otomanskega cesarstva ustvarjala intelektualne centre in univerze povsod v Grčiji in pa Srednji Aziji. Kljub temu, da je bila okupirana, se pravi, tudi v težkih pogojih je mogoče ustvarjati kulturo. In tu bi spomnil Melino Merkuri, ki jo vsi poznate ki je bila ministrica ki je prvič spregovorila o politiki zagotavljanja eh, kulturnega kapitala v evropi. kulturo potrebujemo povsod v vseh mestih v vseh občinah v vseh vaseh ne samo v eni, enem velikem mestu v državi kultura mora biti politika, ki se uporablja in uresničuje v vseh evropskih državah, v vseh vseh. V moji vasi, odkudar prihajam iz Grčije, imamo pet muzejev in na tem otoku, ki je moj, gradimo še nove muzeje in vsi nas hodijo gledati, zato ker je to takšen uspeh. Torej, sam sem praktičen in zato imam zelo konkreten predlog, ki sem ga že večkrat ponovil. Pridite v Grčijo, cel odbor za kulturo, torej boste pač plačali potovanje do Naksosa, tam pa vam bomo plačali vse vaše stroške in Evropska unija lahko podpre tudi stroške gradnje tega muzeja. Torej, to je predlog, ki ga bom še ponovil in eh, tolikokrat, kolikokrat bo možno v mesecu, ki mi je še ostal. Večkrat sem že naznanil, da bom končal z mandatom, tokrat bom res končal s svojim mandatom, nisem več mlad in eh, mlajši lahko prevzamejo štafeto. Torej, čez en mesec me ne boste več gledali. Hvala. Hvala lepa. Veste, da je za nas velika čast, da vas imamo eh, v naši sredi in da ste izbrali naš odbor za izražanje vaših idej in vaših eh, zamisli. Naksos je otok, ki ga vsi poznamo po celem svetu, to je majhen otok, ampak zelo znan in zelo obžalujemo, da nas boste zapustili. No, to je tudi znak širokogrudnosti z vaše strani, da ste se nam pridružili. Sedaj pa ima besedo gospod Trupel in še drugi govorci. Hvala lepa, gospod komisar. Bom začela z vprašanjem dijakov in pa nevarnosti, da se ti počutijo izključene iz družbe in da se morda pridružijo radikalnim gibanjem in ekstremistem morda bi bilo dobro, če bi se povezali z muslimanskimi skupnostmi, če te niso radikalizirane, kajti lahko imajo dober vpliv na vlade in lahko tudi ponudijo podporo in eh, usmeritev. V nekaterih državah imamo tudi takšne primere, torej primere, kjer eh, učitelji, ki so muslimani, pa so izobraženi v Evropi, učijo v evropskih šolah in to je zelo pomembno, kajti če učenci in dijaki dovolj vedo o svoji religiji, potem eh, jih bodo ta radikalna gibanja tudi manj mikala. Na to pa imam še eno vprašanje in sicer v različnih državah članicah smo soočeni z precejšnjimi pritožbami v zvezi z programom Erasmus, čež da majhni projekti niso financirani zato, ker gre trend v smeri financiranja velikih projektov in zato uh, to predstavlja za majhne projekte težave. Zanima me, če se lahko na to odzovemo. Ne bi želela, da gre ta trend predaleč v napačno smer. Tu resnično potrebujemo spremembo in zanima me, kaj nameravate glede tega storiti. In na to še vprašanje reforme intelektualnih pravic. Rekli ste, da se bo komisija v prihodnih mesecih glede tega izrazila. Torej, mene zanima, kaj se dogaja. Trenutno imamo eh, koncept teritorijalnosti, istočasno si pa prizadevamo za eh, skupni digitalni trg. Torej, tu prihaja do nekega protislovja. Če želimo zagotoviti tudi vsebine majhnih eh, teritorijev, potem potrebujemo ta koncept teritorijalnosti. In zato me zanima, kakšno je vaše mnenje, v tem hipu glede tega delikatnega vprašanja. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo komisarju, kajti imamo zelo veliko vprašanj in lahko kar začnemo s prvimi odgovori. Hvala, bom poskušal biti kar sedaj kratek in jedrnat, tako da bomo imeli še nekaj časa za dodatno vprašanje. govorite o razvrščanju univerz in pa o tem, kako bi lahko izpilili to rangiranje, razvrščanje. Imamo ameriške sezname rangiranja in potem imamo še evropske modele. In sedaj poteka razprava s tem v zvezi. Celo metodološko gledano moramo razlikovati med evropsko metodo učenja in pa visokošolski dejavnosti in pa ameriško metodo ali pa ameriške metode, kajti eden izmed najpomembnejših elementov razvrščanja ameriških uh, sistemov uh, so publikacije in pa reference. Odnos študenti ter pa skupnostjo, naprimer skupnostjo znanja in pa odnos med študenti in pa profesori. Um, ehm, To pa po ameriškem sistemu sploh ni razvrščeno in definirano, pa je vendarle to eden izmed najpomembnejših dejavnikov v evropskem visokošolskem sistemu. To ni samo prenos znanja, ampak je to prava skupnost med učenci oziroma študenti in pa učitelji oziroma profesori. In to potem ima tudi določen učinek na izobraževanje. Torej ta razprava še poteka in tukaj smo odprti. Če lahko metodološko to določimo in če lahko te predpostavke vključimo v razvrščene, mislim, da je bilo to res odlično. Upam, da bi lahko pri tem uh, uspeli, tako bi prišli do mehkejšega, bolj evropskega pristopa ali pa pristopa, ki bo bolj um, upošteval evropske dejavnike. To kot prvo. Potem ti dvojni sistemi pa priljubljenost, pa popularizacija teh dvojnih sistemov. Uh, Ti sistemi so sedaj, mislim, najbolj popularni v Evropi. Pogosto se srečujem z ministri za izobraževanje in pa uh, zaposlovanje in nekateri so uvedli te dvojne sisteme. Prav tako sem se srečal tudi z ministri za zaposlovanje in pa izobraževanje, ki pa so samo razmišljali o tem, da bi uvedli ta sistem uh, dvojnega pristopa. Nizozemska, Švica, Avstrija, Nemčija. Glede, tamkajšnji politiki menijo, da ima ta dvojni sistem določene slabosti. In mislim, da moramo tudi te dvojne sisteme ustezno analizirati. Izobraževalni teoretični del je jasen, ampak praksa, torej kako se to potem uveljavlja v praksi, naprimer vajeništvo, to je pa že nekaj drugega in marsikaj potem odvisno od samega prispevka podjetij in pa industrije nasplošno oziroma uh, zasebnega sektora nasplošno. Kar pomeni, da potrebujemo standardizacijo dvojnega sistema oziroma vsaj neke skupne referenčne točke. Potem še ta postopek po Parizu in pa internet. Nekaj časa nazaj smo sprejeli uh, Evropsko agendo za varnost. To velja za krajši in pa za daljši rok. Soočamo se z vsemi temi izzivi glede varnosti v Evropi in imamo na voljo veliko instrumentov uh, pri tem. Tukaj imamo nekatere bolj dolgoročne učinke, ampak naprimer vlasto podatkov ali pa uh, kibernetska kriminaliteta ter pa pravna država glede teh vprašanj. To je pa bolj na kratek rok, kolikor vem. Komisarka Jurova ravno sedaj uh, vodi to razpravo o varstvu podatkov in pa o tem, kako se na spletu zaščiti potrošnike. To potem lahko poveča varnost tudi za mlade in pa mlade na internetu, še posebej. Potem kolega Ljur. Skupna kulturna dediščina pa federalizem. Naj prezložim, kako je s tem. List Ferenc. O tem se vedno razpravljamo, naprimer med Mačari in pa um, Avstrici, ali je to, ne vem, um, Franz List, ali je avstrijski ali pa mačarski skladatelj, ampak sam pravi, da je evropski skladatelj Franz List, kajti on je v bistvu prispeval k evropski, ne pa posamično k mačarski ali pa avstrijski kulturi, ampak k evropski kulturi je prispeval. On je del skupne evropske kulturne dediščine. To potem ne pomeni federalizma, sam bi dejal takole. Uh, moje strišče ni federalno zvezno, ampak sem v bistvu kot nekakšna promocija za Evropo. Uh, sam povezujem evropske ministre za izobraževanje in pa kulturo ali pa različne evropske institucije, kajti zavedam se tega, kako pomembna je subsidijarnost kot prvo. Evropska kultura dediščina je izbor nacionalnih dediščin in pa regionalnih kulturnih dediščin. To ni nek, eh, neka homogena struktura, ampak je to zelo raznolika struktura. Vse skupaj je med sebojno povezano v Evropi. Prav zato mislim, da je to nekaj zelo prestižnega za vse nas potem Junkerov, Junkerov naložbeni načrt. Vse skozi smo v stiku z univerzami in pa nacionalnimi vladami in sedaj ravno organiziramo delavnico. To bo jeseni, gotovo oktobra, tukaj v Bruslu. In potem bomo imeli še več regionalnih delavnic za, ne vem, Srednjo Evropo, Severno Evropo, za Zahodno Evropo in tako dalje da bi promovirali to idejo investicij v visokošolsko izobraževanje. Kaj ti vem, da obstajajo različni modeli sistemov, ampak mislim, da lahko pridemo do nekih skupnih rešitev, ne glede na to, um, iz kje kdo je, ne glede na pravni sistem. Gospod Maura, naslednji. Kulturna diplomacija in pa sosedska politika in pa razvojna politika ter pa kulturne dejavnosti in pa kulturna diplomacija. Vse to lahko skupaj obstaja, čisto normalno. Eden izmed največjih dosežkov evropskega razvoja je ravno evropska kultura. Gotovo. Po eni strani je seveda lahko to napravimo še bolj popularno, če to spostavimo v okvir kulturne diplomacije, je ja, pa po drugi strani to lahko odličen instrument za to, kako se približati drugim regijam. In to je miroljubna diplomacija in to je zelo pomembno. Kulturna diplomacija je vedno glede umetnosti, civilizacije, glede miroljubnega sobstoja v zvezi z dobrimi, pozitivnimi vrednoti, vrednotami človeštva. Prav zato mislim, da je to zelo pomembno. In potem se je poprašali tudi glede mačarskih dogodkov. Sam ne bi tega komentiral, prav zato, ker sem vam obljubil eh, med predstavitvijo tukaj, da bom eh, neodvisen, čisto neodvisen od svoje države in pa vlade. Kar pomeni ne komentiram nacionalnih dogodkov ali v Španiji ali pa na švedskem ali pa kjerkoli že in prav tako tudi ne bom komentiral političnih dogodkov na mačarskem. Če imate kakšno vprašanje glede kulture, izobraževanja, glede švedske, španje, mačarske, v redu, kar povejte, lahko vam pomagam pri tem in lahko govorimo o teh zadevah. Veliko izzivov nas čaka v vseh državah članicah glede izobraževanja in pa reform in pa glede demokratične socializacije v šolah, ampak smrtna kazen, migracija to pa ni v mojem portfelju. Zato ne bi komentiral. Gospod eh, Glezos, se popolnoma zavedam ogromnega prispevka grške civilizacije za evropsko civilizacijo. To je gotovo temelj evropske kulture ali pa eden izmed temeljev evropske kulture. Uh, ravno zaradi subsidijarnosti sedaj ne bi posegal v te medvladne razprave ali pa odnose med državami, naprimer glede zaščite kulturne dediščine ali pa glede izmenjave uh, kulturnih um, predmetov ali pa uh, umetnin, če obstajajo kakšne razprave med državami, članicami glede tega, uh, kje so locirani kulturni predmeti in če je to naprimer zaščita z medarnimi standardi ali pa zakonodajo. Če je to tako, potem morajo to rešiti same države članice, vlade. EU seveda podpira gradnjo muzejev, pravzaprav. Imamo regionalne sklade, kohezijski sklad in tam imate finančna sredstva ravno za to. Gotovo mislim, da je prišlo do kakšne restauracije, do obnov stav po Grči, kar je tudi podprl Evropski regionalni sklad ali pa kohezijski sklad ali pa kaj podobnega. Kajti sedaj poteka razprava glede manjših kulturnih naložb, kar pomeni, da regionalni sklad naprimer podpira kulturne naložbe, ki niso dosegle praga 5 milijard, pravi sedaj komisar, 5 milijard uh, za to, da se to vrsti v projekt. Gospa Trupel, ja se strinjam. Med razpravo smo slišali dobre primere iz skandinavskih držav, glede tega, kako se uvede medversko uh, znanje v nacionalne kurikulume torej v programe v šolah. Ker ti gotovo potrebujemo več znanja, več informacij in potem bomo med seboj bolj strpni in to je zelo pomembno. Če naprimer vemo, kakšen je pravi islam ali pa če imamo kakšno kulturno zadje islama, je to neko čisto drugega kot pa to, kar imamo sedaj, kar vidimo naprimer na TV včasih, kako to naprimer džihadisti sedaj to predstavljajo. Imel sem tudi srečanje z mladinsko organizacijo kot del tega projekta po Parizu. In tam so bili tudi predstavniki mladih um, muslimanov in imeli smo zelo dobro razpravo o tem, kako vključiti prispevke islamske muslimanske kulture v takšen dialog. Potem še manjši projekti. Upam, da boste prišli na obisk popovdne, torej lahko popovdne vse to razrešimo, <laughs> mislim, da bo šlo. To je gotovo ena izmed najpomembnejših tem za popovdne, torej kakšen je postopek in pa evalvacija ter pa cili Erasmus. Potem avtorske pravice. Mislim, da je napačno podpreti nek univerzalen, enoten pristop za vse, za celotno kulturo. Kajti sistem je zelo izpiljen, sistem avtorskih pravic je zelo sofisticiran, kar pomeni, da so panoge med seboj zelo različne. Nekaj je književnost, potem drugo filmska industrija, potem nekaj tretjega glasbena industrija, torej vse je različno. Za nas pa je pomembno to, da da pridemo do ustreznega ravnotežja med eh, dostavom potrošnikov in pa tem, da so kulturni ustvarjalci ustrezno nagrajeni in plačani. In moramo poiskati ustrezno ravnotežje med prvim in drugim. Eh, prenosljivost je zame zelo pomembna, kajti to lahko reši to dilemo teritorijalnosti napram enotnemu trgu. Kajti če, naprimer, se nekdo podpiše oziroma um, prijavi za uh, kulturno vsebino, potem lahko neseš nekam drugam, v drugo državo naprimer in potem kot uh, drugo modernizacija, ampak ne odprava avtorskih pravic. To kot drugo. Treba je posodobiti sistem avtorskih pravic, kajti sedaj vemo, da smo v dobi digitalizacije, veliko se spreminja, ampak moramo pa na vsak način uh, zaščititi osnovne institucije in pa elemente uh, sistema avtorskih pravic, ki pa v Evropi v veliki meri dobro deluje. Hvala lepa. Hvala lepa za te odgovore. Še vedno so se pet prijavilo v besedi. Prosim, če ste čim krajši. Evans, prosim. Hvala in hvala, gospod komisar, za predstavitev prej. Zelo je bilo zanimivo poslušati o tem postopku po Parizu. Sveda v vseh državah govorimo o tem in marsikoga to precej skrbi. Zelo pomembno je, da izmenjujemo izkušnje glede izobraževanja in pa radikalizacije. In lepo je bilo slišati, ko ste rekli, da sodelujete z vsemi relevantnimi ministri za izobraževanje, kajti v Walesu, naprimer, je izobraževanje ločeno vprašanje. Imamo svoj sistem, imamo um, velški sistem in smo tudi dvojezična država, oziroma del države ima tudi dvojezični sistem. Zato ne vas vprašam, ali neposredno sodelujete tudi z regionalnimi, če lahko tako rečem, regionalnimi ministri za izobraževanje, ali so oni dejansko vključeni v ta postopek. Potem pa drugo glede jezikov in pa mašinskih jezikov kot prvo. Jeseni na predstavitvi sem vas vprašala, kaj a, vi pričakujete glede jezikovne strategije, ne samo glede uradnih jezikov EU, ampak tudi a, glede manjšinskih jezikov. A, in dejali ste, da boste sodelovali z gospodom Timmermansom s tem v zvezi, naprimer glede pravic uh, in pa nediskriminacije. Na no, nekaterih programih EU, sploh pri audiovizualnem sektorju, imamo sistem razvrščanja za jezike. Manjšinski jeziki so na nižjih um, rankih kot pa uradni jeziki. Zato se ne samo v Walesu, ampak tudi v drugih državah oziroma regijah pogosto zgodi to, da podjetja niso dobila EU podpore. Kot prvo, uh, ima včasih produkcijo v manjšinskem jeziku, pa tudi večjezično produkcijo. In uh, marsikdo, ki to proizvaja, um, ima hude težave. Uh, Zato me zanima, kaj menite o tem, um, torej glede jezikovne strategije, kako bi lahko poskrbeli za to, da ne bo diskriminacije napram tistim, ki delajo v drugih jezikih, torej ne samo v jezikih, ki so uradni jeziki Evropske unije. Hvala. Grazie. Eh... Hvala. Julie Warch. Se pravi, če. sedaj pa vse deluje. Hvala lepa, komisar. Lepo je, da se oglašam ravno sedaj v razpravi, kaj ti rada bi komentirala identiteto. Nacionalno identiteto in pa skupno evropsko identiteto. Naj vas spomnim uh, vse na to, da se kultura vse skozi spremenja. Nič ni uklesano kamen. In če kdo misli, da je, potem živi v sanjah. Jasno, da smo mi v bistvu povzetek ali pa izbor vsega, kar se je dogajalo prej, kar se dogaja sedaj. Imamo potem vse te provokacije iz različnih sfer. Vse skupaj je povezano. Sploh bi rada uh, pozdravila to, da imamo več identitet. Sam imam več identitet in to mi je všeč. Zato sem lahko, naprimer, ne vem, iz severa Anglije ali pa iz Anglije ali pa sem iz Združenega kraljestva ali pa sem iz Evrope, pa tudi globalna državljanka sem, vse to. Zato mislim, da je zelo simplistično reči, da se lahko sretočimo samo na nekem pojasni glede nacionalnih identitet. Ko pa vendarle vidimo, da živimo v zelo bogati, raznoliki družbi po svetu. Morda res ne želite komentirati migracijskih vprašanj, uh, ki se nanašajo, ali pa vprašanj, ki se nanašajo na posamečno državo. Je pa treba vendarle tudi reči to, da so migranti oblikovali našo kulturo in o tem govorimo ravno sedaj, torej govorimo o kulturi in pa umetnosti in sedaj govorimo o tem, kako uh, naj rešimo vprašanje migracije. Eden izmed mojih sorodnikov je bil migrant uh, po francoski revoluciji in to je potem tudi sooblikovalo uh, družbo v Nottinghamu, kajti nekateri trgovci so šli v Nottingham ravno zaradi migracije, ravno nekateri iz določenega mesta um, se niso počutili varne v svoje države in so odšli drugam. Zato nam vas vse spomnim na to. Migranti, ki so trpeli ali pa ki trpijo sedaj, potrebujo našo pomoč. In na vsak način bodo pomagali, prispevali k sooblikovanju kulture. To je torej del te razprave, ki jo moramo tudi opraviti. v zadnjem letu, odkar sem v parlamentu, se mi je vse skozi zdelo, da je kultura ravno eh, to področje, kjer se lahko bojujemo. Ravno tukaj v tem odboru bi kdo dejal, ehm, da kultura ali pa umetnost nista tako pomembni, da ni veliko zakonodaje na tem področju, ampak ravno pri kulturi se največ stvari odvija. Ravno pri kulturi so vsi najbolj um, goreči ali pa zaskrbljeni oziroma najbolj razburjeni ekstremizem je velika skrb za nas vse. Ravno zaradi konfliktov ali pa zaradi smrti, terorizma ali pa mučenja oziroma represije v javnosti, v medijih in druge. Vidimo, kaj se dogaja z mladimi, naprimer. So izgubljeni, ker jih nismo uspeli ustrezno podpreti. Zato me zanima, kako lahko skupaj, mi vsi skupaj zgradimo potencial za mlade. Torej, ne glede na um, to, iz kje so, kako lahko zgradimo dialog med evropskimi družbami, med različnimi skupinami v okviru držav in sploh uh, skupaj s tretjimi državami, pa z bolj renljivimi državami. Kako bi lahko to bolje podprli tudi preko formalnega izobraževanja in neformalnega izobraževanja in pa vseživljenjskega učenja. Na ta način potem lahko uh, pridemo do bolj humanističnih in pa bolj državljanskih vrednot. Moramo priznati to, da je umetnost izjemno pomembna, najbolj pomembno orodje, ki ga imamo na voljo. Zato podpiram to, kar je bilo prej rečeno, torej, da je to tudi del uh, eh, zunane politike. Na vsak način moramo tudi tukaj v parlamentu podariti to, da je ta tema kultura izjemno pomembna. To velja za vse tukaj in v komisiji. Hvala lepa. Sedaj pa Morgan. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, komisar. Imam nekaj pripomp. najprej prvo vprašanje glede Junkerjevega načrta, šel bi tudi ponovno nazaj na uvod predsednice. Izbraževanje in pa kultura niso čisto posebej omenjeni. To je lahko problem. Potem naložbe, gotovo že približno veste, kaj se lahko izpostavili kot prioritete v načrtu in kaj ne. Potem imamo tukaj še strategijo 2020, ki jo moramo tudi poštevati. Omenili ste, da bo to revidirano in pa pruno analizirano, ampak še vedno imamo nekaj odprtih vprašanj. Naprimer, to, koliko diplomantov imamo v Evropi, uh, v primerjavi z globalnimi številkami. Sedaj se te številke dvigujejo. Potem še dvojni kanali, dvojne karijere, tudi to je še eno vprašanje. Zdi se mi, da je treba razmišljati o osipu, torej o ljudeh, ki odhajajo iz izobraževanja, sploh um, iz visokošolskega izobraževanja. Na to se moramo sretočiti. Konkurenčnost na mednarodni ravni se nanaša na kvalifikacije in pa na človeške vire. Potem drugo vprašanje. govorili ste o prioritetah glede izobraževanja in pa učenja in pa glede priporočil, ki so v pripravi. Seveda se že veselimo teh priporočil. Je pa tukaj še ena pomembna točka, kajti brezposelnost je ogromna težava danes. No, vi ste govorili o zaposljivosti. To mislim, da ne sme biti edino vprašanje glede izobraževanja. Sveda je zaposljivost pomembna, ampak so potem tudi kaj še druga vprašanja, naprimer eh, splošno izobraževanje. Govorili ste naprimer o procesu po Parizu. v sporočilu se morda daje podar, prevelik podarek na varnost, uh, morda pa premalo na izobraževanje. Danes vidimo veliko relativizma v kulturi. Bilo bi bolje govoriti o demokratičnih in pa družbenih vrednotah. Te vrednote so res pomembne. Je pa tudi res, da je problem uh, kontinuiteta in pa pomakanje te in pa raznolikost med različnimi sistemi. Potem še univerze. Ja, razumem, kaj želite, torej želite delati na standardizaciji in pa primerljivosti in podobno. In sem prepričan, da se strinjate, da moramo ohraniti visoke standarde. Kajti Evropa mora biti še vedno konkurenčna, eh, tudi zaradi ljudi, ki prihajajo iz drugih držav. Kakovost je zelo ključna. Kar ste povedali, je izjemno pomembno. Namreč govorili ste o univerzah danes. In pa o ameriških sistemih. In pa o sistemu evalvacije in pa reagiranja. No, eno so raziskave, potem drugo pa je učenje oziroma izobraževanje. In Evropa ima dolgo tradicijo, ki temelji na kombinaciji uh, raziskav in učenja, kajti če ne bomo tega kombinirali, ne bo nobenega napredka v kulturi. Sem prepričan, da se lahko vrnemo še na drugo vprašanje, pa hvala lepa za pozornost. Hvala, gospod Mogro. Net. Če započnem s sedna latinska sentencija. Gospod komisar najprej latinski pregovor, korporacane, torej uh, zdrav duhu, zdravem telesu. Uh, niste govorili o športu, pa to je del vašega portfelja. Oktobra prejšnje leto med predstavitvijo ste dejali, da boste spodbujali dobre prakse in pa strategije za gradnjo športne infrastrukture in pa takšnih projektov. Prav tako ste dejali tudi to, da boste podprli šport z 300 milijoni evrov. Prav tako ste dejali, da boste organizirali športni teden. Ta jesen uh, je bila prvič uh, priložnost za to. In rad bi vas spomnil na to, pa tudi na škandal FIFA. 14 funkcionarjev FIFA e so aretirali nedavno. To je problem v profesionalnem športu, pa tudi med amaterskimi klubi. Amaterski klubi so zelo pomemben del sporočila miru in pa človekovih pravic. Mislim, da je prav, da imamo Erasmus, kajti ta tudi vključuje poseben del, ki se nanaša na šport. Naprimer, fair play in pa boj proti dopingu, pa tudi boj proti prirejanju športnih rezultatov. O tem smo govorili tudi pri FIFI. Eden izmed ciljev Erasmus Plus je, da se spodbuja množično uh, sodelovanje v športu. Izkazala se je, da uh, tisti, ki so bili vključeni v šport in pa v partnerske organizacije. Um, to je dobra ideja, ampak je takšnih organizacij zelo, zelo malo. Zato me zanima, kako um, komentirate to, te rezultate, eh, te nizke številke, glede na to, da želite napraviti šport bolj priljubljen. Pa še eno vprašanje, to je povezano tudi z drugim programom, ne pa samo s tem. Namreč vedno obstaja uh, preferenca za velike projekte. Uh, manjše pa se pogosto postavi na stranski tir. Kaj mislite o tem, me zanima? Pa še bolj nasplošno, me zanima, kaj boste naredili v prihodnosti za šport nasplošno v Evropski uniji v naslednjih letih. In prosim, če zaokrožite celotno razpravo s športom, kajti res, eh, to je zelo pomembno. Če govorimo o kulturi, mislim, da je prav, da um, smo tudi zdravi, torej v telesno zdravi. Joni. Najlepša hvala. Gospod komisar, mislim, da ste večino tega, kar je bilo izpostavljeno strani kolegov, že pokomentirali. Ampak tu ob koncu je kolega omenil šport. Prejšnji teden je parlament v Strasburu sprejel zelo pomembno resolucijo o športnih dogodkih zdi se mi, da je to tema, ki mora biti zelo pogosto na naših dnevnih redih. Septembra bo organiziran teden športa in prosili smo tudi za organizacijo predstavitve, hearinga na to temo. To je neke vrste vabilo za države članice, da ratificirajo besedilo Sveta Evrope. Evropska unija tega besedila žal ni podpisala, ni eh, podpisnica konvencije. Ampak zanima me, kako vi gledate na to, izvolite. Najlepša hvala. V okviru um, postopka oziroma procesa po Parizu sodelujemo tudi z ministri iz tistih držav, kjer se je uh, izobraževalna politika nekako uh, oblikovala na drugačen način. Zato s kolegi iz Belgije ali pa Združenega kraljestva sodelujemo na drugačen način, ker je tam pač drugačna državna ureditev. Tudi v Nemčiji je sistem drugačen. Gre za zvezdno ureditev, tako da imamo tukaj zvezdne ministre, pa potem še ministre iz držel, konference teh ministrov in tako naprej. Zadnji, na zadnjem svetu za izobraževanje, mislim, da škotski minister zastopal Združeno kraljestvo. Jeziki manjšin. Najti moramo dobro rešitev za vprašanje avtorskih pravic, ker tu ne gre samo za pravne zadeve, gre tudi za kulturna vprašanja. Majhni jeziki, manjšinski jeziki potem spoštovanje vseh jezikov v Evropski uniji. Vse to so zelo pomembna vprašanja, ko gre za pripravo ali ustvarjanje digitalnega enotnega trga. Sem pa optimist, ker je Andrus Ansip, podpredsednik komisije, Estonec, govori estonsko, estonščina ni ravno eden od večjih jezikov Evropske unije, ampak on je pristojen za skupni digitalni trg. In mislim, da bo te medjezikovne zagate, ta vprašanja reševal na zelo dober način. Bo treba pa dogodke na tem področju spremljati precej podrobno, ker digitalni skupni trg ne sme pomeniti odpravo vsebojnega medsebojnega spoštovanja ali pa ne uporabo manjšinskih jezikov. Gospa Ward, res je, z vami se povsem strinjam, ko gre za vlogo migrantov eh, in za njihov prispevek k eh, evropski kulturi. Ta nedavna razprava je bolj povezana z vprašanjem varnosti, vse zaenkrat. Aha mislim, da nam bo na daljši rok uspelo opredeliti vrednost prispevka migrantov k evropski kulturi. Ampak trenutno je eh, ta naval migrantov, so migrantski tokovi, bolj varnostno vprašanje kot pa kulturno vprašanje. Je pa komisija nedavno predstavila lasten predlog z področja migrantske politike. In mislim, da lahko v njem najdete tudi nekaj elementov, ki so povezani z vlogo kulturne politike pri socialni integraciji priseljencev. Prav tako govorimo tam o pomembnosti medkulturnega dialoga, s katerim lahko pomagamo ustvariti stabilno eh, družbo. Vloga medkulturnega dialoga je seveda izjemno pomembna, tudi za me. Sestal sem se tudi s predstavniki mladinskih organizacij na ravni Evropske unije. Tu imamo številne organizacije, ne samo politične, tudi verske, pa kulturne in tako naprej. Kadarkoli se odpravim na obisk v eno od držav članic, skušam obiskati kakšen eh, lokalni kulturni center, kjer se izvajajo medkulturni projekti, kjer lahko v praksi vidimo, kako evropska politika v bistvu sploh deluje in kako se socialna integracija, oziroma socialna reintegracija dejansko izvaja. Gospod Morgano. Ja, kultura oziroma izobraževanje ni povezano samo z poslovanjem. Zato podpiram vaš komentar glede evropskega kulturnega državljanstva. To je eno od ključnih orodij, s katerim lahko izobrazimo demokrate, s katerim lahko izobrazimo državljane te naše evropske družbe. S tem lahko spoznamo postopke, institucije, pa tudi pravice in pa dožnosti v okviru posamezne demokratične države. Torej, vemo, kaj moramo kot državljan storiti. Povsem se strinjam z vami v zvezi z postopkom po Parizu. Tukaj ne gre zgolj za varnostna vprašanja. Seveda, varnostna dimenzija je trenutno preveč zastopana, preveč izpostavljena, ravno zaradi krhke situacije, v kateri smo. Zame pa je glavno, glavna, glavna značilnost izobraževanja, glavni cilj izobraževanje prebivalstva. Gospod Nekov, pravi imate, športu se nisem ne vem kako posvečal. Morda tudi zato, ker smo na zadnje uh, govorili o športu v, v tem odboru. Ja, 300 milijonov evrov Eh, je v okviru programa Erasmus Plus namenjenih razvoju športa. Prvi Evropski teden športa bo organiziran leto septembra, v drugem tednu septembra, seveda zaradi pobude Evropskega parlamenta, ki, so, oziroma, ki je nekako uh, idejni vodja tega projekta Evropskega tedna športa. Jaz verjamem v povezovalno vlogo športa, v vlogo, ki jo ima šport pri socializaciji. Ena od najpomembnejših stvari, ki sem se jo eh, naučil, ko sem se stajal z mladinskimi organizacijami, je, da lokalne skupnosti potrebujejo vzornike, vzore, kajti s tem lahko eh, tiste, ki so se v družbi nekoliko delili, zopet pritegnejo nazaj k njej. V lokalnih skupnostih so vzorniki ključnega pomena, ko gre za resocializacijo oziroma socializacijo na splošno. Zato so športniki tako pomembni. Šport je pomemben, športniki so lahko vzorniki. Zame je šport povezan z zgradnjo skupnosti. Tekmovalnost, solidarnost, sodelovanje, vse to je povezano s športom. In zato seveda podpiram šport. No, kar pa zadeva FIFO, in moje stališče. V torek zvečer smo govorili o tem v Strasburu prejšnji teden. In Evropski parlament je tudi prepravil resolucijo o tem. Kar pa zadeva večje projekte, pa mislim, da bi bilo bolje o tem razpravljati popovdne. Najlepša hvala. Hvala, gospod eh, komisar. Ja, zelo zanimiv dopodanski del sestanka je za nami. Najlepša hvala za te odgovore na ključno vprašanje, gospod Navračič. Biste, bili ste zelo jasni. Podrobnosti bomo obravnavali pozneje. Mislim, da je eno glavnih sporočil tega sestanka, da je Evropa pred velikimi izzivi na področju izobraževanja in kulture. Tu potrebujemo več solidarnosti, se mi zdi. Če se nam bo us, uh, uspelo osredotočiti na to, kot ste dejali, gospod Navračič, potem bomo res lahko izobraževanje, kulturo, ustvarjalnost, mladinsko politiko eh, postavili v ospredje, pa tudi naše zaveze na področju športa so še tu. Na ta način nam bo na kratki in srednji rok uspelo preskočiti ovire, s katerimi se soočamo. Seveda, ni pametno, da se kar takoj posvetimo vsem stvarem naenkrat, ampak da si izdelamo pameten sistem. Zato se kar strinjam z vašo analizo. V zvezi s proračunskimi podrobnostmi vas bom prosila, da skušate na kolegijo braniti naš delež proračuna. Tudi, ko gre za pilotske projekte, Eh, pilotne projekte, ki jih bo predstavil naš odbor, tudi ti potrebujejo nekaj sredstev. Tudi na regionalni ravni je treba organizirati več sestankov, tako da bodo lahko regionalne oblasti, lokalne oblasti vedele, kako do sredstev, kako sodelovati v Junkerjevem načrtu in s tem lahko potem pridobimo tudi denar za izgradno infrastrukture z področja izobraževanja. Zanima me, in zanimalo me bo, kako se bodo stvari na tem področju razvijale. Dobro, eh, še enkrat se vam zahvaljujem za prisotnost na našem sestanku. Zdaj pa sledi še eh, informacijska točka za zaprtimi vrati. Gospa Everc je tu pristojna, tako da vas prosim, da še ne zapustite dvorane. Tako, gospod Naročič, najlepša hvala mi se dobimo zopet ob pol in potem skupaj gremo na agencijo. Thank you.